skupina 40 poslancev ne bo vložila predloga za spremembo. To so bila obvestila predsednika. Zdaj pa prehajamo naprej k dnevnemu redu. Ta osnutek dnevnega reda je bil sprejet na konferenci predsednikov. 9. septembra v skladu s členom 137 poslovnika. Ta osnutek dnevnega reda imate pred seboj. Kot veste, nas čaka kar precej dela. Prejšnji teden smo imeli zaslišanja komisarjev, ta teden pa bomo o teh imenovanjih glasovali. jutri bom imel govor v povezavi z mojimi političnimi prednostnimi nalogami v mandatu dveh in pol let. Takrat bomo tudi glasovali o Evropski komisiji. Imamo še vprašanje delegacij, ki si ga bomo danes ogledali in pa tudi v sredo. Razpravljali bomo o vrhu G20. Svet je podal predlog za proračun za 2010 in še druge točke so na dnevnem redu. Torej, dnevni red je zelo obsežen. Točko za točko bom šel skozi ta dnevni red. Torej, ogledal si bom dnevni red, to so bili samo splošni komentarji, ampak eh, če kdorkoli, kadarkoli želi besedo, eh, mu jo bom dal. Ponedeljek, to je danes. Ima kdo kak komentar glede osnutka dnevnega reda za danes, za ponedeljek torej? Nobenega komentarja. Torej, dnevni red za ponedeljek smo sprejeli monsieur le président je serai euh, extrêmement bref samo postopkovno vprašanje glede konference predsednikov kot ste rekli predsednik eh, konferenca predsednikov odloča o dnevnem redu konferenco predsednikov pa sestavljate vi in pa vodje skupin ter predstavniki eh, nepovezanih poslancev tem trenutku eh, pa predstavnika nepovezanih poslancev še nimamo oziroma še ni bil imenovan. Nekateri poslanci so vam pisali o tem in bi se z vami radi sestali na to temo. Mislim, da bi bila dobra ideja, če bi imeli sestanek z vsemi nepovezanimi poslanci v skladu s pravili, da bodo potem lahko izvolili delegata za konferenco predsednikov. Tako bo konferenca predsednikov lahko sprejemala odločitve na pravilen način. Najlepša hvala za to pripombo. V stiku bom z vami in z vašimi kolegi, da se bomo dogovorili o tem sestanku. Torej, dnevni red za ponedeljek je sprejet. Zdaj pa torek. Ima kdo kak komentar glede dnevnega reda za torek, samo za torek? Bi kdo želel besedo? Ne. Torej, dnevni red za torek je tudi sprejet. Sreda. Gospod Kon Bendit, izvolite besedo. Cher kolegi, la conférence des présidents. Kolegi, konferenca predsednikov se je z glasovanjem odločila, da bo na dnevni red za sredo dala izvolitev novega predsednika komisije. Imeli bomo razpravo v torek popovdne. Govorili bomo o predlogih predsednika. Mi predlagamo, da preložimo glasovanje o predsedniku komisije in sicer iz enega samega razloga. Samo 22 dni. Eh, je še do referenduma na Irskem. Ta referendum je ključen za sprejem ali zavrnitev Lizbonske pogodbe. Danes nam je anketa povedala, da 62 odstotkov Ircev namerava glasovati za pogodbo. Mislim, da bi morali spoštovati rezultat na Irskem, pa ne glede na to, ali smo za ali proti pogodbi. če bi predsednika imenovali po pogodbi iz Nice, ko pa imamo priložnost, tisti, ki smo za Lizbonsko pogodbo. Torej, mislim, da bi morali imenovati predsednika komisije po Lizbonski pogodbi. In samo še trije tedni so do glasovanja. Oktobra bomo že vedeli, kakšen je položaj. Polski predsednik je izjavil, da bo podpisal Lizbonsko pogodbo, ampak šele po irskem referendumu. Češko ustavno sodišče je tudi, ustav, um, je tudi slovesno izjavilo, da bo uveljavilo odločitev, kajti dve pritožbi sta bili proti Lizbonski pogodbi. Nedavno so bili soglasni, ko so se odločili, da je Lizbonska pogodba ustavna. Torej, ko bo pogodba ratificirana na polskem in na irskem, bodo to lahko storili tudi čehi, tako so rekli. Zelo pomembno je, da to resno vzamemo in da eh, si vzamemo nekaj minut, da razmislimo o tej temi. To so resnično pomembne zadeve. Najlepša hvala. Glasovanje po irskem referendumu. Danes bi morali preložiti glasovanje in glasovati naslednji mesec. E, panie przewodniczący. Najlepsza chwała. Gospod Kon Bendit. Nisem vam hotel izključiti mikrofona, ampak kot veste, imate ponavadi na voljo samo eno minuto, da spregovorite za nek predlog ali proti. Vi pa ste govorili dve minuti in pol. Želim, da vodje skupin in vsi člani, tudi novi člani, spoštujejo nova oziroma spoštujejo ta pravila. Nisem vam izklopil mikrofona, ampak v bodoče vas prosim, da se omejite na čas za govor. Zdaj pa gospod Šulc. Ja. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolega Kombendit je podal predlog, ki ga je dala že moja politična skupina pri konferenci predsednikov. Kolega Kombendit je podal ta predlog zaradi tega, ker tukaj ne gre zgolj za vprašanje referenduma na Irskem ali pa za vprašanje ustavnega sodišča na Polskem, ampak gre za zmedo, ki trenutno vlada smo skupnost, ki temeli na načelu prava in zaradi tega moramo delovati po veljavnem pravu. In pravo, ki trenutno velja, je pogodba iz Nice. Torej ni nobene alternative. Ravnati se moramo po pogodbi iz Nice. Svet pa želi, da bi predsednika izvolili po pogodbi iz Nice, potem pa želi storiti to, kar predlaga oziroma kar je povedal kolega Kombendit, pri izvolitvi komisarjev želi uporabljati Lizbonsko pogodbo. Torej naj bi bil predsednik komisije izvoljen po drugi pravni osnovi kot pa komisarji sami. Zaradi tega, Predsednik komisije govori tudi o lezbonski večini, ki naj bi jo dobil, ki pa je ne bo nikoli dobil. In zaradi tega smo mnenja, da bi morali glasovanje prestaviti, dokler se svet ne bo odločil, kaj pravzaprav želi. Oprostite. Ja, predsednik, pravilno ste povedali, da imam na voljo dve minuti, potem dovolite, da dve minuti govorim.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 Gospod predsednik, eh, spoštoval bom svoj čas za govor. Najprej ne razumem gospoda Konbendita. Moral bi prositi za eh, preložitev volitev v Evropski parlament, da se bo vse lahko zgodilo po Lizbonski pogodbi. Ampak ker zaenkrat imamo pogodbo iz Nice, se zauzemamo za to, da se ta pogodba upošteva, dokler ne začne veljati pogodba iz Lizbone. Prosil bi tudi, da preden ponovno glasujemo gospodu Barosu, da si ogledamo pravila in da parlament spoštuje Lizbonsko pogodbo. Moramo biti dosledni, to sem želel povedati. imamo komisijo in jutri bom prosil, da svet po volitvah eh, oziroma po referendumu 2. oktobra vzpostavi svet eh, oziroma nek odbor za pogodbo iz Lizbone. Mislim, da bo gospod Klaus tudi potem hitro ratificiral pogodbo. Potem pa bomo lahko glasovali po Lizbonski pogodbi. Moramo biti dosledni. Potrebujemo komisijo, ki bo takoj delovala. Zdaj smo v času finančne krize. Potrebujemo komisijo tudi za vrh v Kopenhagnu. In veliko časa imamo še pred seboj, veliko časa bo minilo, da bo komisija dejansko začela delovati. Naša skupina je odgovorna in glasujemo za to, da v sredo podpremo oziroma glasujemo o predsedniku komisije. Najlepša hvala. Hvala, gospod Dol. Zdaj smo slišali govorce za in proti predlogu. Takšna so pravila za razpravo o nekem predlogu. Zdaj pa bomo o njej, o tem predlogu še glasovali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 130 głosowało 300. Sto petintrideset za, dvesto oseminštirideset proti, štirinajst vzdržanih glasov. Ta predlog je torej zavrnjen. Razumem, da je še zglošenje, bardzo prošle. Želi kdo spregovoriti? Izvolite j'ai voté, mais que la lumière ne s'est pas allumée. J'ai. Glasovala sem, ampak eh, moja naprava ni delovala. Poskusila sem, ampak ni šlo. To je bil glas za ali proti, musi nam pani povedati. Ste glasovali za ali proti? To je bil glas za ali proti. Za ali proti, povedati nam morate to. Torej za. To je konec koncev pomembno. To je bil glas za, ki le rahlo spremeni številke, ampak predlog je še vedno zavrnen. Želi še kdo besedo? Ok, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przechodzimy do... Najlepša hvala. Gospod Šajer. Ne, nisem gospod Sajer, on sedi tam čez. Imam isti problem, gospod predsednik moja glasovalna naprava ne deluje in glasoval bi proti, če bi lahko, ampak mi to nažalost ni uspelo. Najlepša hvala. S tem imamo torej še en glas za in še en glas proti. Dame in gospodje, ali ima še kdo kakšno pripombo? 607. Tudi moja glasovalna naprava ni delovala. Jaz bi glasovala proti. Razumem, no, bomo jak v meču ligovem. Dobro. Sedaj je rezultat 2 proti 1, kot bi dejali športni novinari, ampak kot sem že dejal, to ne spremeni samega rezultata. Gospod Sturdy, je vse v redu?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 v skladu z svojimi pristojnostmi sem sprejel sledečo odločitev. Rezultat je bil jasen. Izrazili ste se proti temu predlogu. Še nekaj se vas je sedaj javilo k besedi. Predvidevam, da gre za glasovanje. Prosim, da svoje izjave podate pisno in zapisnik bomo temu ustrezno spremenili. Vse bo torej ustrezno zabeleženo in obveščeni boste o rezultatu glasovanja. Torej, rezultat se bo spremenil zgolj za nekaj glasov. Torej, prosim, da zaradi tega ne zavlačujemo za nadaljevanjem dnevnega reda. Rezultat je tako zelo jasen, da se ne bo spremenil. Prosim, da torej svoje pripombe podate pisno. Ali ima še kdo kakšno pripombo glede srede? Ne. Potem je dnevni red za sredo sprejet. Kaj pa četrtek? ima kdo kakšno pripombo v zvezi s četrtkom, ne, s tem je celoten dnevni red sprejet. In s tem prehajamo k prvi točki na današnjem dnevnem redu. Besedo bom predal podpredsedniku. Thank you. Thank you. Kare kolege, kari kolegi, buonasera. Draghi kolegice in colleghi, lepo pozdravljeni. L'ordine del giorno reca. Po dnevnem redu je na vrsti glasovanje o predlogu sklepa glede števila članov medparlamentarnih delegacij. Glasovali bomo.